naslovom Vzpostavitev Evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Gospod Pirinski, beseda je vaša. Komisar. Najlepša hvala, gospa uh, predsedujoča, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Želim se v prvi vrsti zahvaliti poročevalcem v senci in uh, predstavnikom eh, Luksemburškega predsedstva in komisije za konstruktivno sodelovanje in pozitiven pristop, ki je omogočil pripravo tega poročila. Delo na črno se pojavlja v zelo različnih oblikah. Eh, gre pa eh, za mnoge socialne vidike in vidike dela trga, ki eh, povzročajo eh, resne eh, izkrivitve na trgu, podjetja ne plačujejo davke, prihaja do nereal, nelojalne konkurence in podobno. Istočasno pa se eh, izgublja prihodek v socialni sistem. In zaradi tega potrebujemo uh, platformo čim prej. Na, glede na uh, velike izzive je ta platforma vedno bolj potrebna dan danes. Uh, gre za temeljne uh, pravice, prevo, pretok, uh, prost pretok ljudi in celotni obstanek Evropske unije. V tej nujnosti, ki je nastala in s katero se strinjajo vsi kolegi in komisija ter Luksemburško predsedstvo, eh, lahko rečem, da smo dosegli konstruktivni eh, dogovor o platformi eh, za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Ta platforma je namenjena povečati zmogljivosti držav članic, da se soočajo z številnimi problemi, ki izhajajo iz dela na črno. Gre za sodelovanje, ki je potrebno na ravni Evropske unije. Eh, tudi z socialnimi partnerji in s uh, sodelovanjem in uh, vlogi opazovalca mnogih uh, vključenih agencij in drugih teles gre za odvračanje od dela na črno, pa tudi za eh, promoviranje prijavljenega oziroma rednega dela. Pri tem ne smemo pozabiti na uh, subsidiarnost, ki pa ne sme preprečevati postavljanja skupnih standardov. Kvečemu nas uh, kliče k temu, da uh, vzpostavimo take rešitve, ki bodo učinkovito reševale obstoječe izzive. V eh, aktivnostih eh, ki jih pričakujemo v okviru platforme. Gre za uh, konkretne korake, ki bodo omogočili državam članicam, da izrabijo svoje lasne potencijale čim bolj učinkovito. Res je, da so obstajali določeni pomisleki, ali je ta platforma sploh potrebna ali ne bo v nekaterih državah članicah eh, omejila svobodo delovanja. In, uh, samostojnost pri reševanju teh problemov. Glede na eh, situacijo vam uh, zagotavljam, da uh, ta platforma je potrebna, kot se je tudi ugotovilo uh, na osnovi dosegli, ki je bil za vse sprejemljiv. Na koncu smo ugotovili, da se moramo odločiti za to, da skružimo sile eh, proti nepravičnosti dela na črno in mnogimi nevarnostmi, ki jih to prinaša. Delo na črno eh, prinaša zelo izkrivljeni trg in nelojalno konkurenco. Po drugi strani pa eh, v proračune ne prihaja dovolj sredstev. Zauzemamo se za vladavino prava, ne pa, da sledimo pravu džungle. Eh, to je nekaj, kar eh, parlament ne sme pozabiti. Hvala. Hvala uh, gospod Pireski, sedaj pa v imenu komisije komisarka Tyson. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, pošten in uh, lojalen notranji trg in boj proti socialnemu dumpingu je apsolutna prioriteta komisije. Osebno mi ni všeč izraz socialni dumping, govorimo namreč o ljudeh in ne o blagu. Vendar, ko gre za črno delo ali delo na črno, eh, ne smemo eh, skrivati kompleksnosti problema z mehkim izrazoslovjem. To je eh, pojav, ki bistveno zmanjšuje kakovost zaposlitve, ljudje delajo dlje časa oziroma se jih v to presili v eh, nezdravih eh, pogojih in z eh, nezmožnostjo ne obrniti se na sodišče. Zelo pogosto so zelo nizko plačani ali pa sploh ne po mesecih dela. Eh, nimajo pravice do odpravnine ali. Eh, nadomestil v primeru izgube eh, zaposlitve, pa pravzaprav tudi nobenih drugih pravic nimajo, vključno z pokojnino. To ni le nepošteno do delavcev, eh, ki so tako zaposleni, ampak tudi do podjetij, ki se držijo pravil. Eh, srednja velika podjetja so tista, ki najbolj trpijo zaradi take eh, nelegalne konkurence in nepoštene konkurence. Eh, istočasno pa eh, ni dovolj sredstev za socialna eh, državo, kaj ti eh, ni zbranih dovolj davkov. Čeprav je to delo na črno skrito in zato ga je zelo težko natančno izmeriti, vemo, da je razširjeno v vseh državah, članicah in zelo težko ga je izkoreniniti. Os ocenjuje se, da gospodarstvo v senci ali siva ekonomija predstavlja eh, celo 20 odstotkov BDP-ja v nekaterih državah članica. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, člani parlamenta, To je tudi razlog, zakaj je treba vzpostaviti Evropsko platformo za ukrepitev eh, sodelovanja pri prečevanju in odvračanju od dela na črto. To je pomemben in velik korak naprej to pa pomeni tudi sodelovanje med državami članicami, ki naj si izmenjajo najboljše prakse in informacije, ekspertizo in eh, da omogočijo inovativne pristope v boju proti delu na črno ter tako prispevajo k horizontalnemu razumevanju te problematike. Gre za uh, eh, večdisciplinarni, multidisciplinarni pristop, Eh, ki eh, povezuje naprimer eh, delovne inšpektorate, organe, ki se ukvarjajo z priseljevanjem in drugimi področji. Tak pristop je že uporabljen v katerih državah članicah in prinesel je dobre rezultate. Zato vam jih priporočam kot zgled le z takim holističnim pristopom, ki gre čez meje in čez panoge, se bomo lahko eh, lotili tega kompleksnega pojava učinkovito. Naj spostavim pomen vključevanja eh, samozaposlenih v to platformo. To je tudi eh, področje, kjer je potrebno več strokovnega znanja in boljša izmenjava najboljših praks. Tudi socialni partnerji bodo odigrali pomembno vlogo v tej platformi in treba je eh, sodelovati z eh, Eurofondom in drugimi podobnimi organizacijami. Eh, poslanke in poslanci, zahvaliti se želim Evropskemu parlamentu za vse prispevke, da smo dosegli pravočasen dogovor o tej platformi. Izpostavljam posebej uh, gospoda Pirinskega in gospoda, uh, eh, gospod Olovsko, eh, ki, je, uh, ki sta zelo uh, modro vozila in vodila uh, delo pri tem poročilu. In 24. februarja uh, bomo sprejeli v komisiji. Uh, ustrezno dokumentacijo za uh, sprejem te platforme. Uh, pripravljamo pa že prvi sestanek platforme še pred letošnjim poletjem. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da bi ta platforma uspešno zaživela. Platforma uh, je nekaj, o čemer vas bomo redno poročali, o čemer bomo redno poročali in ki bo redno sama poročala Evropskemu parlamentu, svetu, ekonomskemu in socialnemu odboru in odboru regiji. Računam na vaše pomembne prispevke in podporo. Hvala. You, Now, uh, Hvala lepa, gospa komisarka in sedaj, uh, eh, sedaj v imenu odbora za uh, trg, gospod Dejong. Platform tegen zwartwerken komt een dergelijke vorm van uitbuiting. Izkoriščanje ljudi, ki delajo na črno v Evropski uniji, je nespremljivo. To ne bi smelo pri nas imeti uh, sploh možnosti za obstoj. Notranji trg eh, zato ne deluje normalno. Ta siva ekonomija mu enostavno pre, to preprečuje. Uh, veseli me, da se je. Uh, toliko predlogov um, odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov upoštevalo pri pripravi poročila. Uh, komisija uh, bo pripravila, upam, k malu poročilo na to temo in ne samo redno poročala. Določene stvari pa niso eksplicitno omenjene, ki jih je treba dejansko natančno izreči. Gre za razne uh, proaktivne aktivnosti in v imenu uh,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 ki vedno več izkoriščajo delavce, so vse bolj razširjeni. In eh, glede na to, da drugih možnosti ni bilo, so delavci to vrstne oblike zaposlovanja sprejeli. Pomembno je, da z novo ureditvijo naredimo konec neredu na trgu dela. Predlog Evropske komisije tako opredeljuje delo na črna, vendar pa je treba vedeti, da ima to vrstno delo lahko zelo raznolike oblike. Imamo lahko ljudi, ki delajo pet ur na črno, osem ur pa kot prijavljeni delavci. Potem je tudi veliko dela, ki se opravlja pod nekakšno lažno prijavo. In dejstvo je, da moramo v tej platformi zajeti vse te oblike. Deloci, delojemalci in pa tudi podjetja, specializirana za posredovanje del, se morajo sesti za isto mizo in eh, se spopasti s tem pojavom širom Evrope. Evropa se sooča z pomembnim valom nacionalizma in zato je pomembno, da se prisluhnemo in da se učimo drug od drugega. Prav tako je pomembno, da se prizadevamo za skupno ukrepanje v boju proti čezmenjim oblikam neprijavljenega dela in dela na črno. Ali bo vse to dovolj? Želeli smo si bolj odločno ukrepanje strani Evropske unije. Prav tako obžalujemo, da predstavnik Evropskega parlamenta, ki je pristojen za vprašanje enakosti med sporoma, ne bi bil vključen v posvetovanja okrog te platforme. Dobro, smo na začetku in eh, na tem mestu gre velika hvala gospodu Perinskemu, čigar delo je bilo resnično zgledno, ko gre za pogajanja. Hvala tudi luksemburškemu predsedstvu, saj menim, da ko zasledujemo skupen cilj, ko smo odločni, morda sicer ne bomo dosegli rezultatov, ki bodo zagotovili vse, kar smo si zaželeli, pa vendarle mislim, da smo lahko optimistični. Tako, prehajamo na govornike političnih skupin. Najprej gospa Tomc, minuta in pol. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa komisarka Marjan Tyson, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi delo na črno je prav gotovo eden izmed najpomembnejših evropskih problemov ki prinaša zelo resne proračunske posledice vendar še bolj kot proračunske posledice so seveda pomembne posledice ki jih ima delo na črno za ljudi ki to delo opravljajo. socialni damping je v današnjih časih v evropi nedopusten ampak vlade so v prvi vrsti tiste ki so odgovorne za to da v svoji državi preprečijo delo na črno. ljudje ki v različnih življenjskih okoliščinah pristanejo na takšno obliko dela se ponavadi ne zavedajo dovolj dobro kakšne dolgoročne posledice to prinaša in jih seveda Eh, te dolgoročne posledice so mnogo hujše kot tiste kratkoročne ko ljudje dobijo nekaj denarja za to da lahko preživijo. vendar kot je bilo že omenjeno zelo različne so te oblike dela in zelo različno jih države rešujejo zato je prav da tudi na evropskem nivoju vzpostavimo neke skupne usmeritve neke smernice za preprečevanje dela na črno in z vzpostavitvijo platforme bomo dosegli prav to. seveda tudi sama zagovarjam da je vključenost socialnih partnerjev izredno pomembna prav pa je tudi da smo ohranili načelo subsidiarnosti. zahvala na tem mestu še enkrat gospodu pirinskemu pogajanja so bila dolga so bila trda vendar na koncu smo prišli do dobrega kompromisa. tudi jaz se pridružujem zahvali gospodu georgiju pirinskemu in ostalim udeleženim. dejstvo je da je pomembno da se zavedamo kako negativne posledice ima delo na črno in nepravno delo na številne panoge našega gospodarstva. In tu ne gre le za posledice za podjetja, ki želijo ponuditi poštene storitve, ampak tudi za delavce. In e, Evropska unija zaenkrat nima nikakršne pobude za boj proti delu na črno in e, neprijavljenemu delu. In če bomo pogledali, kako delujejo nacionalne delovne inšpekcije, vemo, da se njihove pristojnosti nehajo na državni meji. In zato je ta platforma lahko le prvi korak. Je pa to korak v pravo smer in eh, strinjam se s tem, kar so dali vsi govorniki pred menoj, namreč več eh, zavezujočih predpisov potrebujemo za boj proti delu na črno. Še vedno je namreč eh, nerešeno vprašanje identifikacije tako imenovanih nabiralniških podjetij, ki so močno prisotna na tem področju. Prav tako je potrebno zagotoviti možnost čezmejnih delovnih inšpekcij. Tudi sindikati, ki pogosto razkrivajo težave na tem področju, potrebujejo več možnosti za delovanje na tem področju. Dejstvo je, da potrebujemo skupna pravila in pa čezmejni nadzor. Hvala, gospa McIntyre. Dve minuti. Uh, uh Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Naj se v prvi vrsti zahvalim poročevalcu Pirinskemu in vsem poročevalcem o senci. Veliko je bilo sodelovanja in mislim, da smo tega vsi imeli koristi. Delo na črno je zelo resen problem obstaja v vseh državah članicah in posebej prizadeva um, izogibanje davkom, um, nelegalno priseljevanje in um, onemogoča pošteno delo uh, tistim, ki spoštujejo pravila. Škodljivo pa je tudi za zaposlene na črno. Ta platforma je lep primer kako bi morala delovati Evropska unija. Upošteva suverenost držav članic po eni strani ter tudi dodaja vrednost eh, na osnovi izmenjave izkušenj in najboljših praks v čezmenem kontekstu. In To eh, torej res prinaša okrepitev eh, sodelovanja med državami članicami v pravem pomenu besede, po drugi strani pa se spoštuje njihova suverenost. Moramo se zavedati, da je obseg eh, dela na črno različen med državami članicami, naprimer v Združenem kraljestvu v skladu s podatki OECD. Eh, siva ekonomija predstavlja 1,7 odstotkov, v nekaterih državah pa celo do 30 odstotkov. Sprva je eh, važno, da je področje uporabe omejeno na izmenjavo najboljših izkušenj in eh, delitev znanj, ne pa postavljanje skupnih omejitev. Tako države članice eh, lahko uporabljajo laste sposobnosti eh, in to je največjega pomena. Čeprav eh, je sodelovanje v platformi obvezno, pa je okrepanje na osnovi platforme po lastni izbiri in zato se mi zdi ta platforma tako dobra. Gospa McIntyre, dva modra kartona imate ali ju želite sprejeti?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 ne pa da predstavlja nek eh, zavezojoč ukrep. Ampak številni so mnenja, da je uvedba enotne minimalne plače tisto, kar bi bilo zelo koristno v Evropi. Podpirate to? Ja, naslednje vprašanje. Lep eh, pozdrav moji kolegici. Rekli ste, da suverene države sodelujejo v okviru te platforme pri izvrševanju. Ali je, obstaja sploh kakšen razlog, zakaj katerakoli od stvari, ki ste jih izpostavili in so dobre, ne bi mogla uh, izvesti uh, sama, naprimer, Združeno kraljestvo uh, v povezavi z. Um, drugimi državami članicami na osnovi dogovora. Gospa McIntyre, izvolite. Hvala lepa na odgovor na prvo vprašanje. Minimalna plača nikakor ni povezana z platformo o črnem delu. Mislim, da ste me narobe razumeli. Obstajajo različne eh, aktivnosti, ki bodo potekale preko te platforme. Eh, in vse bodo prostovoljne države članice se same odločijo, kateri vediki so zanje še posebej pomembni. Zato se mi zdi, da je okrepljeno sodelovanje dober način našega dela. Kolegu, drugo vprašanje pa bi rekel, se, rekla, seveda v vaši um, stranki se ne želite ničesar na evropski ravni dovolite mi, da se ne strinjam. Obstajajo primeri in tak je um, ta primer, kjer lahko Evropska unija prinaša dodano vrednost in eh, zato mislim, da se moramo tukaj vključiti in sodelovati. Vse države članice uh, se strinjajo, da obstaja črno delo in jih morajo reševati. Res je, prihajajo. Uh, Eh, problemi tudi čez mejo, ampak če boste v Združenem kraljestvu ustanovili samostojno organizacijo, bo to veliko teže, kajti Evropska platforma prinaša eh, možnost sodelovanja z drugimi državami, kjer ni nobenih obvez. Hvala. Next speaker, Madam Harkin. Gospa Harkin, naslednja govornica, dve minuti. Thank you, Madam. Hvala, gospa predsedujoča. Sprva naj uh, čestitam poročevalcu, gospod gospodu Pirinskemu in tudi drugim poročevalcem v senci za odlično opravljeno delo in za to, ker so se zauzemali, da eh, res vzpostavimo to evropsko platformo, ki bo okrepila sodelovanje in res preprečevala in odvračala od dela na črno. Dejstvo, da je eh, članstvo obveznost eh, pomeni, da si je treba izmenjavati izkušnje, razvijati analize in znanje in to pripomore k um, horizontalnem razumevanju vse problematike dela na črno. Eh, čeprav je sodelovanje obvezno, vsa priporočila, ki jih eh, plotuje, platforma podpre, eh, pa so prostovoljna. Ta eh, pristop eh, je veliko bolj korenček kot palica. Pri razvoju um, orodja za izmenjavo informacij in izvrševanje je potrebno sodelovanje med državami članicami in te, ki bodo pri tem sodelovali, bodo eh, veliko prej eh, začele izvajati priporočila. Tukaj ne gre za postavljanje zakonodajnega okvira, ampak eh, podlage za ukrepljeno sodelovanje. Približno 18 odstotkov BDP-ja v Evropski uniji nastane z sivo ekonomijo. In to je problem za celotno družbo. Mnoga, uh, mnogi delavci delajo v slabih delovnih pogojih, nimajo socialne varnosti, uh, pokojninskih prispevkov uh, in. Uh, Tudi družba uh, je uh, na slabšem, ker ni dovolj uh, socialnih prispevkov in prihaja do nepoštene oziroma nelojalne konkurence zavedamo se potrebe po koordinaciji in eh, pod eh, okriljem Evropske platforme bo koordinacija eh, veliko lažja na nacionalni in čezmejni ravni. Hvala lepa. Naslednja gospa Kari, ena minuta. Hvala lepa. Najprej zahvala komisiji in tudi poročevalcu za odlično pravno delo. Na evropskem notranjem trgu imamo tudi žal pojav socialnega dumpinga. Namreč delo poteka v vse slabših pogojih za vse manjše plačilo. Eh, zaradi delo na, črto, na črno delavci izgubljajo pravice, mi kot družba pa izgubljamo dobra delovna mesta in dobre vire dohodkov. Tako da je z tega vidika ta pobuda resnično dobra, kakovostna, kajti usklajevanje, koordinacijo na tem področju potrebujemo. Moramo pa iti tudi korak naprej. Zakaj ne bi dali državam članicam eh, prostih rok pri izvajanju nadzora, pri izvajanju registracij? To imamo tudi na norveškem, naprimer. Na norveškem vsako novo podjetje obravnava poseben odbor, ki preuči način dela in na ta način se tudi preprečuje socialni dumping. Hvala lepa, gospa Rajnke, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, gospa predsedojoča, gospod Pirinski, poročevalci v Senci. Delo na črno je pogost in eh, pogosto neviden problem. 18,4 odstotka BDP-ja v Evropski uniji naj bi odpadlo ravno na to obliko dela. In to ima številne negativne posledice, saj ustvarja eh, velikanske izgube davčnih prihodkov za naše države, to predstavlja nelojalno konkurenco in kaznuje tiste delodajalce, ki spoštujejo zakonodajo in zaposlujejo v dobrih in poštenih pogojih. Najpomembneje pa je to, da se na ta način izkorišča delavce, omejuje njihov dostop do socialne varnosti in se tudi spodkopava njihove temeljne pravice. Zato se moramo lotiti neprijavljenega dela dela na črno. In če se želimo biti tu uspešni, se moramo proti temu pojavu bojiti skupaj na evropski ravni. In s to platformo imamo pred seboj prvi korak za izmenjavo najboljših praks glede ozaveščanja delavcev o njihovih pravicah v vseh državah EU in da so države članice tudi. Uh, spodbudi k odločnejšim ukrepom. Če želimo preprečiti nelojalno konkurenco na področju delovskih pravic in eh, socialnih pravic, mora to predstavljati le prvi korak k nadaljem ukrepom. Pa naj gre za koordinacijo delovnih inšpekcij začo ali za razvoj odločnih političnih ukrepov proti tistim zaposlovalcem, ki dejansko izkoriščajo neprijavljene delovce in delovce na črno. Zato se je resno treba lotiti resnih izzivov na evropski ravni. Neprijavljeno delo, delo na črno je nedvomno eden takšnih izzivov in zato izkoristimo to platformo za boj proti delu na črno in da tudi ukrepamo z namenom vzpostavitve tudi socialno pravične arhitekture ustroja na tem področju v Evropski uniji. Gospa Collins, dve minuti. Edina delovna mesta, ki jih odbor za zaposlovanje uspeva ustvarjati, so neka lažna delovna mesta na takšnih platformah, kot je ta. Uradniki, nacionalne agencije in uh, ostali tovrstni se potem s pomočjo nekega sekretarjata sestajajo. Veliko tu poslušamo o zlih praksah podjetij, ki se izogibajo davkom. Številna ta podjetja seveda prihajajo iz eh, luksemburškega konca. Uh, kjer je bil naš predsednik komisije Juncker premije 15 let. Ampak vedeti moramo, da je izogibanje davkom za razliko od eh, utaje davkov pojav, ki ni nezakonit. In eh, številni, še posebej tisti, ki so ga delili v javnem sektorju, zelo dobro vedo, kakšna je razlika med enim in drugim, sploh ko se trudiš podjetje obdržati nad vodo. Gre za to, da zasebna podjetja, bolje uporabljajo denar kot pa javni sektor. In teh 55 milijonov na dan, ki jih Velika Britanija pošilja vsak dan sem, je odličen primer tega. In Čoč eh, uh, Osborn se sploh ne zaveda, da bi bilo na ta način manj potrebe po davčnih eh, posebnih ureditvah, po delu na, črnem, na črno in uh, drugih posebnih rešitvah. kljub velikim javnim dolgovom, ki bremenijo naša podjetja, nam uspe vsako leto, skoraj da četrt milijona evrov na leto, zagotoviti za to platformo, kar smo porabili za hotele, račune v restauracijah in potovanja v prvem razredu. Deregulacija je tista, ki pospešuje zaposlovanje in delovna mesta in zato moramo to nesmiselno govoričenje odpraviti. In ko že to počnemo, črtajmo tudi nekaj delovnih mest v Luksemburgu, Bruslju in Strasburgu in bomo verjetno postali nekoliko bolj konkurenčni. Hvala lepa, gospod eh, Martin, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Seveda se je potrebno lotiti dela na črno, in seveda zakaj ne na evropski ravni s platformo, ki združuje vse države članice. Ampak bojim se, da se lotevate problema na napačnem koncu. Preden se lotevate učinkov, se morate vprašati o razlogih za delo na črno in neprijavljeno delo. Kajti delo, ki je neprijavljeno, pomeni, da imamo vendarle na eni strani delodajalca, na eni drugi strani delavca. Oba se strinjata, da se ne plačuje nobenih davkov, eh, nobenih prispevkov. Zakaj? Zato, ker prijavljeno delo ne omogoča več delodajalcu, da preživi, niti delavcu, da preživi. Zaradi vaših javnofinančnih politik, davčnih politik in vrčevalnih ukrepov, ki uničujejo na milijone delovnih mest, vas sprašujem, kakšno izbiro pa sploh ima nek delodajalec ali nek delavec. Delodajalec lahko bodi si zapre podjetje in izgine, bodi si išče napotene delavce iz drugih držav na račun delavcev iz svoje države ali pa, in zato gre v našem poročilu, ne prijavi delavcev. Po drugi strani, delavec, ki ima delo ali dela nima, se lahko bodi si odpravi s trebuhom za kruhom, kar ni enostavno, ali zaprosi za podporo za brezposelne, kar je premalo, ali se obrne na razno razne karitativne organizacije za stanovanje, hrano in eh, oblačila, ampak če imaš družino, je to težko, ali pa dela na črto, preprosto zato, da lahko napolni hladilnik do konca meseca. Vaša platforma torej ne bo spremenila ničesar, še manj pa bo to kaj spremenilo z velikanskim pritokom tako imenovanih političnih eh, beguncev, ki jih eh, sprejmete in pa tudi s Kitajsko, ki vstopa v svet STO. Zato potrebujemo jasno politiko gospodarske oživitve, ki bo zagotovila pametni protekcionizem in pa pomoč investicijam. Gospod Zarianopoulos, minuta in pol. Hvala lepa. 20 odstotkov vsega dela je dela na črno v Evropski uniji v Grčiji 36 odstotkov, v sektorju turizma celo 44, eh, predvsem to zadeva ženske in mlade. No, ko gremo v smer, v katero gremo, z eh, vidika zmanjševanja stroškov dela, je jasno, da je nemogoče tu karkoli storiti. Pomembno je, da se delo na črno nadomesti z redno zaposlitvijo, ampak edino, kar se bo zgodilo, bo to, da se bo delo na črno nadomestilo z prekernimi oblikami zaposlitve. Vseeno pa bo delo na črno še naprej ostalo pri življenju, kajti to je v interesu preštevilnih ljudi. Imamo naprimer bistveno previsoko obdavčitev samozaposlenih, eh, vsaj takšen je predlog nove grške vlade in verjetno si lahko predstavljate, kaj bo to pomenilo v smislu posledic za socialno blagajno. In delavci in kmetje se bodo na to odzvali za veliko splošno stavko. Gospod, manj minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Delo na črno ni nekakšen kavalerski delikt. Le v Nemčiji se je obseg eh, razširil na 340 milijard evrov. Če pogledamo socialne prispevke, eh, če pogledamo na škodo, ki jo to povzroča družbi, potem morajo biti storilci kazensko odgovorni. Pozdravljam to platformo, ki je paradni eh, primer evropske dodane vrednosti v primerjavi s tem, kar tu pravi desnica. Namesto, da države same razmišljajo o tem, kako poplačevati delo na črno, je pomembno, da se pristojni organi izmenjajo podatke. Te podatke morajo koristiti skupaj, koordinirati morajo operativne ukrepe in vse to mora zagotavljati platforma in sicer za čisto sprejemljive stroške 2,1 od e, milijona evrov na leto. Pomembno je, da izvedbene smernice in e, tudi priročniki z e, uspešnimi rešitvami niso zavezujoči. Na ta način nacionalni sistemi ostanejo nedotaknjeni. Spomnimo se, da je Evropska komisija, prejšnja Evropska komisija, videla kot trno peti naše predpise, ko gre za nadzor na gradbiščih. E, poskusili so celo stožbo pred sodiščem, vendar so jo izgubili. In e, to, kar pravi gospod Tyson, je jasno. Delo na črno, sivo ekonomijo lahko preprečujemo le z visoko ravnjo nadzora in na ta način mislim, da bomo z kompromisno rešitvijo, ki smo jo našli v trialogu, lahko uspešno začeli z delom. Hvala lepa, gospa Olfskog, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej hvala lepa za to, da sploh lahko imamo to razpravo. Delo na črno oziroma neprijavljeno delo eh, pomeni tudi veliko izgubo za javno blagajno. Prav tako prihaja do izkrivljanja konkurence, podjetja ne prijavljajo dela in proizvodnje in eh, neprijavljeni delavci so pogosto tudi izpostavljeni prekernim oblikam dela in eh, celo izkoriščanju. Lahko v nekaterih primerjih govorimo celo tudi o služenstvu. Namreč, če podjetje ne plačuje socialnih prispevkov za svoje delavce, potem ti delavci niso deležni nekakršne zaščite, prav tako nimajo pokorinskih pravic. Če torej preprečimo neprijavljeno delo, bomo na ta način tudi izboljšali stopnjo gotovosti in varnosti trga dela. Zato pozdravljam ta prvi korak v boju proti delu na črno in še posebej pozdravljam dejstvo, da bodo tudi socialni partnerji vključeni v delo te platforme. Ti partnerji so dejansko tisti, ki predstavljajo trg dela in menim, da bo njihovo delo omogočilo zelo učinkovito delovanje te platforme. Ampak pomembno je, da komisija tu eh, ne sedi na lovorikah, Pomembno je, da se tudi borimo proti revščini in eh, da ljudje ne bodo sprejemali kakršnega koli dela za kakršno koli plačilo. Ne, uveljavljati moramo čezmejno zakonodajo, ki bo omogočala tudi to, da se prepreči izkoriščanje delavcev, da bodo imeli pravico do enakega plačila za enako delo. In tisti, ki so žrtve kaznevih dejanj, morajo imeti možnost dejansko tudi sodnega pregona storilcev. Hvala lepa. Eh, sprejmete modri karton gospoda Karvarja, gospa Ulfskog? Da, gospod Karver. Hvala lepa, da ste sprejeli moje vprašanje. Eden velikih problemov, sveda nihče ne podpira dela črna, ampak eden velikih problemov je ta, da se moramo lotiti družbe kot takšne. Namreč v naravi družbe je, da bodo vedno ljudje, ki bodo izvajali neprijavljeno delo mislim, da je pomembno, da se deregulira trg dela. To pa je diametralno nasprotje od tega, kar predlagajo evropske institucije. In ko bomo malim podjetjem, MSP-jem, na ta način dali možnost za korak naprej, da ustvarijo delovna mesta, bomo na ta način več delovnih mest, namesto da prekomerno reguliramo ja, trg dela, ker samo sili ljudi v delo na črno. Ja, Ne vem zdaj, kaj točno je bilo vaše vprašanje. Eh, lahko pa povem, da mala podjetja, ki konkurirajo drugim malim podjetjem z nepoštenimi pogoji za svoje delavce, pomenijo izkrivljanje konkurence. Pomembno je, da imamo pravična pravila za vse, pomembna je vladavina prava, da tisti, ki teh pravil ne spoštujejo, vedo, da jih čaka tudi kazna. Hvala lepa. Gospod Hoc, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni, da je potrebno preprečevati, celo boriti se proti pojavu, razširjenemu pojavu neregistriranega neprejavljenega dela. Ampak bolje bi bilo, če bi ustvarili sistem, ki bi pomenil, da se podjetjem preprosto ne izplača izvajanja, izvajanja takšnih praks. In zato mora biti ta platforma tudi nekakšen impuls za pripravo konkretne strategije, eh, za tudi namenjanje evropskih sredstev za radikalno zmanjšanje obdavčitve dela. Gre na primer za sprostitev zakonodaje na področju zaposlovanja, eh, gre za subvencije za zaposlovanje in pa tudi jasne oblike zaposlovanja na področju kulture. Dejstvo je, da je neregistrirano, neprijavljeno delo zelo negativen pojav v družbi in tega se moramo lotiti. Hvala lepa, gospod Kalvet eh, Šambon. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisarka. Jaz mislim, da je danes eh, lep dan za Evropo in za evropske delavce kajti končno smo na evropsko raven dvignili nek problem, ki prizadeva vse in ki ga bomo lahko rešili samo postopoma ter z evropsko perspektivo. Jasno je, da je ta made še dela na črno eh, grozen in da škoduje davčnemu sistemu, socialnim sistemom, pokojninskim sistemom, ogroža celo de, um, demokracijo, uh, Kaj ti mm, v nekaterih regijah se pač navadijo živeti zunaj zakona? Treba je končati s tem izkoriščanjem. Evropska unija je sedaj naredila prvi korak eh, v smeri proti globalnemu boju proti temu problemu. Na ta način bodo države članice sodelovale med seboj, skupaj reševale ta problem in poskrbele za ponovno spoštovanje dostojanstva delavcev na našem kontinentu. Pimenta. Hvala lepa, gospod Pimenta Lopes. As políticas de direita seguidas em Portugal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Desničarske politike z evropsko neoliberalno politiko sta dva pojava, ki sta prispevala k spodkopavanju kolektivnih eh, pogodb in k poslabšanju delovnih pogojev. V naši državi na portugalskem so politike trojke pomenile popoln napad na trg dela in na ta način se je še povečalo razsežnosti dela na črno ali pa pogodb za določen čas in drugih prekernih oblik. Boj proti neprijavljenemu delu, proti prekernemu delu je nekaj, kar lahko izvajo države članice le same z zagotavljanjem spoštovanja kolektivnih pogodb z dostojnimi plačami, kar je seveda čisto nasprotje tega, kar zahteva Evropska unija. Gospod Šolte, se ena minuta. Eh, hvala za besedo. Torej, delo na črno, seveda, kot ste že mnogi povedali, ima zelo res negativne posledice na eh, mnoge segmente, prvo seveda na pravice eh, delavcev, na njihove Eh, pokojninski status eh, tudi socialne eh, pravice in tako dalje in pa seveda tudi na proračun proračun države občine na koncu tudi evropske unije vendar pa je res da po tej platformi ki jo vsekakor gre pozdravit morajo slediti tudi konkretni ukrepi in mislim da je še veliko okvirov kjer lahko pomagamo v boju proti delu na črno eden od teh je seveda ustrezna davčna politika ki ne bo stimulativna ki naj potiska eh, delodajalce in delavce v odnos dela na črno javna naročila so lahko odličen spodbujevalec za to da tisti ki želijo sodelovati z državo z občinami morajo ta podjetja izkazovati da izpolnjujejo vse pogoje eh, do zaposlenih vzporedne dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja socialne politike in predvsem tudi ažuriranje podatkov da bomo tukaj imeli pravočasne in pravilne podatke o resničnem številu ljudi ki delajo na črno. gospod Šoltes, modri karton gospoda Jakovčiča spremete? Da? Ste prikimali. Izvolite, gospod Jakovčič, 30 sekund. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa tudi vam, gospod Šoltes, ker ste sprejeli moj modri karton. Moje vprašanje gre v to smer. Ali se strinjate, da je razlika, ki obstaja med državami, eh, članicami, ta, da imajo nekatere države 1,2 odstotka takšnega dela, druge države 30 odstotkov in več takšnih eh, oblik dela. Ali menite, da bi to lahko reševali bolje na evropski ravni z izmenjavo izkušenj, celo z vzpostavitvijo morda Evropskega inšpektorata za delo, ki bi dejansko bil namenjen reševanju te problematike? Eh, hvala za vprašanje. Eh, Sveda mislim, da zaščita pravic delavcev seveda bi morala biti vzpostavljena tudi na evropskem nivoju če imamo tako imenovanega ombudsmana ki skrbi za človekove pravice je sigurno ena od človekovih pravic tudi pravica do dela do dostojnega življenja in zato ne bi bilo slabo razmisliti o tej platformi naprej tudi eh, za tako imenovanega na nek način generalnega inšpektorja na evropskem nivoju tako kot se je razmišljalo za generalnega prosecutorja na evropskem nivoju za nekoga ki bi po eni strani skrbel za dosledno izmenjavo podatkov med državami članicami in spodbujal dobre prakse da se ta razlika o kateri govorite od ena tri pa do štirideset ne bi povečevala ampak zmanjševala.

Eh, in vzpostavitev te platforme je bistvena za eh, okrepitev sodelovanja in eh, usklajevanja med inšpektorjati. Ne pozabimo pa na stroške. Še ena evropska platforma in vprašanje, ali bo res se borila proti eh, delu na črnem. V eh, Italiji je ta pojav izredno razširjen. Eh, ne le med eh, priseljenci, ampak eh, tudi nacionalnimi državljani. Eh, ogromno primerov je zaradi zlorab in boj proti črnemu delu mora vedno bolj postati evropsko vprašanje. Hvala lepa. Gospa Melan, dve minuti. Hvala lepa. V naši zahodni družbi je jasno, da se vse bolj poskuša izpodbijati pravice delavcev. To postaja vse bolj tudi karikatura naše ekonomije in zato je vedno bolj potrebno spoštovati in zagotoviti zaščito pravice delavcev. In eh, zato menim, da je ključno, da se omogoči stalna, trajna socialna zaščita in sicer na neki strukturirani ravni. Pomembno je, da vse evropske države že dve desetletji, dve stoletji sledijo tem eh, zahtevam. Dejstvo je, da globalizacija z velikimi potezami te težko pridobljene socialne pravice skuša odpraviti. Veliko je goljufi, veliko je neprečevanja prispevkov, nedostojnih eh, plač. Zato je nujno, da ukrepamo, saj je prihaja nova industrijska revolucija, digitalna revolucija, ki omogoča še bolj posplošeno izogibanje plačevanja vseh prispevkov in davščin. Zato je pomembno, da se borimo proti temu pojavu in le države članice so tu lahko učin, učinkovite. Zato upamo na izboljšanje pravic delavcev, smo proti neučinkovitemu ukrepanju na evropski ravni zaradi poroznosti zonalnih meja in zaradi svobodnega gibanja ljudi in blaga in dokaz tega je tudi več kot deset tisoč izgubljenih otrok migrantov v zadnjih mesecih. Hvala lepa. Naslednji gospod Fontulis, minuta in pol. Hvala. Delavcev več ne bi smeli izkoriščati. To je sramota za Evropo v letu 2016, da je ta problem eh, dobil tako veliko razsežnost. Vsak delavec bi moral dobiti pravično plačo in eh, pokojnino, socialno zaščito za to, da lahko dostojno živi. Eh, do sedaj gre za enkrat samo za besede. Ob tem pa se delovcem še vedno kršijo pravice v imenu konkurenčnosti. Podobno se je zgodilo tudi v moji državi. Pa vedno znova govorimo tukaj o zaščiti delavcev. Pridite v Grčijo in pogledajte, kaj se tam dogaja. Za vašimi ukrepi ste tam uh, povzročili veliko človeško stisko in krizo. Mi se zauzemamo za drugačno Evropsko unijo. Uh, ne želimo Evropske unije, ki bi ščitila samo velik kapital, kjer se vedno znova skuša spodkopavati nacionalne države in kjer se uničuje nacionalna gospodarstva. Vi, ki trdite, da vam je mar za pravice delavcev, bi najraje nadomestili ti delavce z nezakonitimi priseljenci. Verjetno bi te nove priseljenske delavce mm, bilo še lažje izkoriščati. E, to se mi zdi hinavsko. Spomnite se tudi na to, da je gospod Šulc zahteval več priseljencev za Evropsko unijo, ampak e, res se takšna politika spada samo v smeti. Gospod Funtuli, zadobili ste modri karton gospe Grapini ali ga sprejmete? Gospa Grapini. Hvala lepa. Spoštovani kolega, med drugim ste rekli, da ne želite zaščite velikih podjetij, velikega kapitala. Eh, in zato vas sprašujem, ali se strinjate, da lahko samo za sodelovanje med državami članicami identificiramo primere dela na črno in s tem zaustavimo kršitve pravic delavcev? Gospod Fontulis. Spoštovana kolegica, morda niste vsega skupaj dobro razumeli. Jaz tega nisem rekel. Rekel sem, da je treba zaščititi vse delavce, kajti vsi imajo enake pravice, ne glede na to, ali delajo v velikih ali majhnih podjetjih. Ampak s to našo politiko ščitimo samo velika podjetja, ne pa pravic delavcev. Hvala lepa. gospa komisarka tyson spoštovane kolegice in kolegi po študiji eurobarometra dva tisoč trinajst za evropsko komisijo neprijavljeno delo predstavlja med petnajstimi in dvajsetimi odstotki bdpja do katerih držav članice unije vsi se zavedamo da je neprijavljeno delo resnična grožnja za naše ekonomski in socialni model. Za vsem tem stojijo seveda zelo težke razmere, v katerih živijo delavci, prekerne eh, zaposlitve in seveda velike izgube za države članice in njihove socialne sisteme. Razširitev neprijavljenega dela vsekakor predstavlja občutek nepravičnosti za številne naše sodržavljane, ki pa spoštujejo pravila. Žal ugotavljamo tudi, da to nekatere države ali eh, regije privede celo do bankrota. In ta platforma ni neka nova zakonodaja, ampak gre zgolj za neko vrsto sodelovanja med državami članicami, eh, kar bi moralo seveda spodbuditi kolege z krajne desnice temu to podporokati. Ne gre za evropsko zakonodajo, tako da ne razumem, zakaj so proti. Zato pa je, da eh, je pomembno, da Evropa odpre oči, kar zadeva nelojalno konkurenco med državami. Prav tako moramo vedeti, da mora potekati boj proti delu na črno ex ante. Prav tako moramo biti dovolj pogumni in reči, da je nacionalna zakonodaja pogosto nedorasla hitremu razvoju trga dela. Kot kaže Eurobarometer, 50 odstotkov vprašanih meni, da je neprijavljeno delo ali delo na črno koristno za obe upleteni strani. Zato je ključno, da se borimo proti tovrstnim oblikam delem in dela in da tudi našim podjetjem in delavcem omogočimo manj eh, težavno zakonodajo, s čimer bomo spodbudili gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Hvala lepa. Naslednja gospa Jongerius, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V tem času je izbira med eh, brezposelnostjo, fleksibilnim delom in delom na črnem um, zelo pogosta. In zato je toliko bolj pomembno, da se borimo proti delu na črnem in pa lažno samo zaposlitvijo. Delavcem morajo biti spoštovane njihove pravice. Želela bi se zahvaliti gospodu Pirinskemu in pa vsem kolegom, ki so se zauzemali za vzpostavitev Evropske platforme za boj proti delu na, črnem, eh, proti delu na črno. Eh, to je prvi korak za boj proti mm, delu na črnem. Eh, Eh, proti socialnemu dumpingu in pa za ustvarjanje enakega izhodišča za vsa podjetja. Na ta način bomo tudi izboljšali sodelovanje med državami članicami. To je pozitivno. Eh, prav tako je pozitivno, da bomo v to platformo vključili tudi socialne partnere. Ti bodo prispevali k identifikaciji problemov v specifičnih sektorjih in državah. Zato je tako pomembno, da v tem procesu sodelujejo vse države članice. V Belgiji, na primer, je takšen postopek že privedel do tega, da smo lahko eh, ponudili eh, posebno socialno podporo delavcem, ki so izpostavljeni tveganju eh, dela na črno. Vprašala pa bi komisarko, kako je z svežnjem o delu za priseljence. Mislim, da bi morali tukaj zapomniti še določene vrzeli. Hvala lepa, gospa Trepesijos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poročilo o spostavitvi Evropske platforme za krepitev sodelovanja eh, pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno je rezultat eh, težkih pogajanj in kaže tudi na uspeh eh, skupine EKR. Končno smo izpostavili tukaj razlike med državami članicami. Marsik ni smiselno tega problema reševati na evropski ravni. Nekatere države ta problem že obvladajo, zato nima smisla, da eh, pri njih eh, sprejemamo dodatna pravila nekatere države članice, um, pa moraš seveda še marsikaj nadoknaditi. No, sedaj je tako, da članstvo ni obvezno, tako bodo um, uspešnejše države članice lahko delile svoje izkušnje s tistimi, ki se na tem področju slabše odrežejo. Mm, skratka, vse skupaj je razumno, zato bom. Uh, poročilo z veseljem podprla. Dobro bi bilo, če bi v prihodnosti videli še več takšnih pristopov. Hvala lepa. Gospod Marinjo in Pinto. Eh, e Hvala lepa. Preprečevanje in odvračanje od dela na črno je naša skupna naloga skupna naloga Evropske unije, pa tudi držav članic. Če delo na črno močno škoduje evropskemu gospodarstvu, ustvarja nepravično konkurenčnost in spodkopava naš socialni model. Prav tako s tem izkrivljamo eh, tržna pravila in eh, slabšamo pravice delavcev da ob tem niti ne omenjam eh, čezmejne razsežnosti tega problema. Številni delavci, ki delajo na črnom, so del ranljivih skupin, to so ženske, mladina, priseljenci in tako naprej. Ena izmed tendenc, ki jih tukaj opažamo, je um, zaposlovanje uh, pripravnikov na mesto usposobljenega kadra. Ponekod eh, mlade ljudi uporabljajo za specializirane naloge, jih ob tem sploh ne plačajo ali pa so njihove plače pod dogovorjeno ravnjo. Hvala lepa, gospod Jarik je naslednji. Vse večje razsežnosti neprevnega dela so pokazatelj globalne krize in krize naših družb. Gre za tudi velik pritisk na stabilno delovna mesta in eh, to predstavlja velik pritisk v smer dela na črno in eh, na ta način je delavec brez kakršnih koli socialnih jamstv. In to je škodljivo za vse, kajti na ta način vse pogoje dela znižujemo, zanikamo socialne pravice in to pomeni tudi manj sredstev za socialno eh, zaščito, manj prihodkov držav in uh, Z napotenimi delavci prihaja tudi do številnih goljufij. Spodbuda, ki jo daje Evropska komisija tudi z novim modelom samozaposlitve, tudi prispeve k temu. Podjetja tipa Uber omogočajo zaposlovanje brez kakršnih koli socialnih pravic. Zato je platforma, v kateri tu odločamo, dobra odločitev, ampak treba je iti naprej in spremeniti tudi direktivo o napotenih delavcih, urediti je potrebno tudi status čezmejnih delavcev in vzpostaviti Evropsko delovno inšpekcijo in glede na nov ekonomski model je potrebno eh, tudi omogočiti socialno zaščito za prav vse. Lope Fontani. Gospa Lope Fontani. Milton Paul. Gracias, senjora. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka če želimo, da se bo gospodarska oživitev odražala na vseh ravnih družbe, je treba ustvarjati delovna mesta. Delovna mesta so vedno slabše kakovosti, eh, zato bi se morali začeti boriti proti delu na črnem in pa negativnim posledicam za družbo. To vpliva na delovne pogoje, na pravice delavcev, na plačila in pa na pokojninske pravice. Po drugi strani pa delo na črnem negativno vpliva na sisteme socialne zaščite, ustvarja nelojalno konkurenco med podjetji in preprečuje um, razvoj gospodarstva. Uh, Nedavno se je pojavil nek podatek. V Španiji imajo tiste države z najvišjo stopnjo eh, brezposelnosti do 4 milijone mm, delavcev na črno. To pomeni 18 odstotkov aktivnega prebivalstva. 3, 3 mm, mm, milijoni tukaj delajo v resnično nezakonitih situacijah. Treba se je boriti proti temu družbenemu madežu države članice morajo spremeniti neprijavljeno delo v zakonito delo. Pri tem jih moramo podpirati. Potrebujemo ukrepe, ki bodo eh, naklonjeni za poslovanju, ki bodo omogočala davčne olajšave. Samo na ta način se bomo lahko borili proti zlorabam. Hvala. Thank you. Next speaker, Madam Blinkevičute. Gospa Blinkevičute. Pirmininkė, pirmiausia noriu pa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želela bi se zahvaliti poročevalcu, gospodu Pirinskemu, za tako strokovno upravljeno delo in pogajanja. No, ampak mene ne skrbi samo razsežnost eh, dela na črno, ampak eh, strpnost družbe do tega problema. Zato pozivam države članice naj se bolj osredotočajo na preprečevanje, na usposabljanje delavcev, tako da več ne bo nobenega opravičila za nezakonito delo. Treba je izobražiti ljudi o posledicah dela na črno. Na ta način eh, delavci nimajo socialne zaščite, nimajo ustreznih plačil, zato imajo kasneje zelo nizke pokojnine. Po drugi strani pa države članice ne dobivajo uh, davkov, kar spet vpliva na socialne sisteme in uh, eh, gospodinstva. In ne na zadnje se tukaj tudi izkrivlja konkurenco. Neprijavljeno delo je razširjeno v tistih sektorjih, kjer eh, prevladujejo ženske, recimo skrb za starejše, za otroke, gospodinsko delo. Tukaj govorim o vseh eh, čistilkah, o vseh eh, varuškah. V glavnem so to ženske in zelo težko je nadzorovati situacijo v teh sektorjih, ampak pogosto ljudje, ki so dejavni v teh sektorjih, sploh nimajo nobene socialne zaščite. Zato upam, da bo Evropska platforma za boj proti delu na črno Eh, učinkovita, da bo spodbujala sodelovanje med državami članicami. Gospa komisarka, rekli ste, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da bo ta platforma spostavljena še pred začetkom poletja in potem vam želim veliko uspeha. Hvala lepa, gospod Krasnodebski, za eno minuto. Čonca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Platforma, ki jo predvideva to poročilo, lahko prispeva k zmanjševanju pojavnosti neprijavljenega dela, le če bomo dejansko lahko identificirali različne vzroke za ta pojav. Dejstvo je, da tu ne gre za useljevanje zgolj enega načina dela državam članicam. Dejstvo je, da je pogosto razlog previsoka obdavčitev ali previsoki prispevki. Za posledico so pogosto tudi potem niže pokojnine je pa možno tudi to, da je previsoka cena določenih cel, cel, storitev v nekih državah, da je preveč obdavčeno delo. In zato je pomembno, da se okrepi tudi zaupanje v sistem socialnega varstva, še posebej pokojninske sisteme, ki jih države članice pogosto plenijo za potrebe krepitve splošnega proračuna. In treba se zavedati, da je dejstvo, da tako delovci kot delodajalci de facto sprejemajo delo na črtno in neprijavljeno delo. In zato se moramo zavedati, da je delo na tem področju predvsem delo držav članic. Hvala, gospa Jusmenova. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Treba je okrepiti sodelovanje na evropski ravni za namene boja proti delu na črno. To je bistvenega pomena ne samo za države in podjetja, to je bistvenega pomena za državljane. Delo na črno in neprijavljeno delo resno ogroža možnost delavcev za uživanje socialnih pravic, pokojninskih pravic, eh, prav tako ne morejo oditi na počitnice, zato da bi si lahko eh, odpočili, nekatere delavke ne dobijo prodniškega dopusta. Pogosto so ti delavci v obupnih situacijah, zato so prisiljeni sprejeti delo na črnem. Tudi visoka stopnja brezposelnosti prispeva k širjenju pojava dela na črno. Zato je treba ukrepiti sodelovanje med državami članicami in pristojnimi eh, oblastmi na nacionalni in evropski ravni. Mm, pa nikomis. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Delo na črno je zelo drag pojav, tako socialnega kot družbenega eh, vidika. Pomembno je, da delovanje te platforme ne bo temeljilo zgolj na nadzoru. Številni delodajalci in delavci se odločajo za delo na črno zaradi tega, ker preprosto nima druge možnosti, ker so preveliki. Eh, prevelike davčne obremenitve in zaradi drugih razlogov. Zato je pomembno, da se osredotočimo na eh, transparentnost predpisov, na enostavna pravila in eh, na zagotavljanje ustreznih predpisov za začasno eh, delo in delo za določen čas. Prav tako je veliko dela na domu, ki ga izvajajo ženske in tu imamo slab nadzor. V Belgiji in Franciji imamo sistem voucherjev, ki dobro deluje in to je smer, v katero je treba iti. Trg dela na domu se bo še bolj širil zaradi demografskih pojavov v Evropi, zaradi tega, ker ženske odajo, ostajajo dlje časa na trgu dela, zaradi tega, ker prihaja do reform pokojninskega sistema in zato je še kako nujno, da pripravimo tudi zakonodajo za takšen trg. Jasni predpisi, poenostavitve za podjetja in šele potem nadzor. Hvala lepa. Uh, gospod benifei gospa predsedujoča pred nami je pomembno besedilo ki bo omogočilo vzpostavitev visokega evropskega eh, organizma oziroma telesa eh, vendar pri tem eh, se ne osredotočamo le na fiskalne probleme in izogibanje davkom ter težave za podjetje ampak tudi za na tveganja za celotno družbo gre za gre za eh, nevarnosti in grožnje eh, zaposlenih v eh, industrijskih in kmetijskih sektorjih. Gre za nepravičnost v družbi, najbolj so prizadeti tisti, ki so najbolj. Um, Rendljivi in tudi begunci. Eh, države članice, eh, socialna, eh, civilna družba z delodajalci, vsi ti lahko dobro osvetlijo to problematiko. Treba je regulirati čr, delo na črno in zadovoljen sem, da smo z eh, kolegi pripomogli k boljši kakovosti tega poročila, začenši z poročevalcem Pirinskijem. Eh, tudi eh, komisar Kitajsenovi bi se rad zahvalil eh, za njen prispevek, ki je bil zelo konkreten in učinkovit. Hvala. Thank you, madam. Hvala, gospa Stevens. Dank u voorzitter, collega's. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Mislim, da ta predlog predstavlja dober korak v pravo smer. Delo na črno je velik socialni problem, ima veliko negativnih posledic. Vse države članice bi morale stopiti skupaj za boj proti delu na črno na učinkovit način. Zato je pametno, da smo sedaj predlagali vzpostavitev evropske platforme. Na ta način um, bo omogočeno izmanjavanje najboljših praks in informacij. Dobro je, da Evropska unija igra določeno vlogo pri tem uh, in dobro je tudi to, da poročevalec opozarja na dejstvo, da je treba ob tem spoštovati načelo subsidijarnosti. Eh, no, seveda morajo države članice prikrojiti svoje pristope eh, k eh, boju proti temu problemu. Poročilo podpiram. Hvala lepa, gospa Bilbao Barandika je naslednja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, regularizirati delo na črno je nepogrešljivo za regularizacijo pravic nezakonitih delavcev. Um, dokazali smo že, da več eh, dela na črno pomeni tudi več rezov, uh, več varčevanja. Treba je um, tudi regije pozvati k temu, naj eh, se borijo proti temu problemu. Ta problem prizadene zlasti ženske, zato je treba poskrbeti za uh, Eh, senzibilnost na, um, v zvezi s tem problemom v nekaterih sektorjih. Treba je izpostaviti tudi davčne ukrepe. Delo na črno bi moralo postati uh, slab način poslovanja. Um, saj so vsi tisti, ki se poslužujejo dela na črno oziroma ki ga ponujajo kot nekakšni pirati, ki napadajo naš socialni sistem. Hvala lepa, gospa Ribeiro. Hvala lepa delo na črno predstavlja socialni in gospodarski madež z hudimi negativnimi posledicami. To spodkopava pokojninske in socialne pravice naših delavcev, negativno vpliva na proračun, znižuje davčne dohodke in to vpliva tudi na socialne pravice. Pozdravljamo odločitev Evropske unije, da bo sedaj vzpostavljena Evropska platforma za krepitev sodelovanja med državami članicami pri odvračanju dela na črno in nujno je, da smo v ta boj vključili tudi socialne partnerje. Države članice morajo izmenjavati najboljše prakse v zvezi s tem, kako preprečiti delo na črnem, kako sprejeti sankcije. Eh, poleg tega pa moramo eh, spodbujati pravilno prijavljeno delo, moramo se bojevati proti zlorabam delodajalcev. Veliko delovnih mest postane nezakonitih, eh, zato ker Pogosto so delovna mesta nezakonita zato, ker niso na pravilni način prijavljena. Treba je poskrbeti za dobre spodbude, tako da bodo tako delavci, kako tudi podjetja razumela, da imajo lahko velike koristi od prijavljenega dela. Komisijo pozivam naj preuči tudi vprašanje um, pravičnih davčnih ukrepov. Družine morajo imeti možnost, da dobro preživijo za svojimi prihodki. Države članice bi morali ustrezno prilagoditi svoje davčne stopnje um, in uh, odstraniti moramo tiste spodbude, ki ljudi uh, spoh vodijo v to odločitev, da se odločijo za neobdavčeno delo. Hvala lepa. Gospa Regner. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdi se mi izredno pomembno, da tudi tako imenovane imenovana podjetja poštnega nabiralnika vključimo uh, v ta predlog, kajti s tem, uh, s takšnimi podjetji izkoriščajo uh, davčne sisteme, tudi delojemalce. Delo na črno je škandal, ne samo tradicionalno delo na črno, ampak tudi nekatere oblike, nove oblike samozaposlovanja. Pogosto se za obliko samozaposlovanja um, skriva um, pot za izogib uh, obdavčevanju, socialnim pravicam in tako naprej. Zato se moramo posvetiti tudi temu problemu. Uh, pri tej platformi je pomembno tudi spodbujanje zaupanja. Treba je ustvariti zaupanje eh, med posameznimi delovnimi inšpektorati. Ti morajo spoznati situacijo v posameznih državah članicah, zato se veselim poročil in smernic za čezmejni boj proti delu na črno. Eh, seveda pa si želim, da bi na koncu dobili tudi nekaj, eh, kar bi lahko imenovali Evropski eh, delovni inšpektorat. Hvala lepa, gospod Tuhn. Ni v dvorani. Gospod Trolon. Minuto in pol. Neprijavljeno delo je ključno vprašanje. Ključno zaradi mesta, ki ga ima v sivi ekonomiji. Če je boj proti tovrstnemu delu pristojno držav članic, je nujno postaviti in omogočiti sinergetske učinke na evropski ravni. Zato bom s velikim nadušenjem glasoval za ustanovitev te platforme. Številne so negativne posledice neprijavljenega dela, dela na črno za države članice, za socialne sisteme, za podjetja, saj to predstavlja nelojalno konkurenco. Tudi za delavce, ki tako izgubljajo pravice zaradi nesreč pri delu. Kaj je to? To je katastrofa za delavca, ki ni zavarovan. To je tudi katastrofa za podjetje, še posebej, če gre za MSP, ki se lahko sooča celo z zaprtjem podjetja. Prav tako se je potrebno boriti proti nabiralniškim podjetjem. To je platforma, ki je le prvi korak, potrebno pa bo storiti še več tudi z vidika inšpekcij med državami članicami in izmenjave podatkov. Pripričan sem, da mora evropski prostor postati prostor boja proti socialnemu dumpingu in boja za socialne pravice. Gospod Lopes, minuta in pol. Presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes je dobro, da smo naredili pozitiven korak na področju boja proti delu na črno. Vzpostavili smo platformo za države članice za izmenjavo najboljših praks. Ta platforma se bo borila proti enemu izmed najbolj zaskrbljujočih gospodarskih in socialnih problemov za evropsko družbo. Ta problem je eh, zelo pereč, eh, predstavlja izgubo velikega dela mm, BDP-ja v marsikateri državi. Prav tako so delavci žrtve tega pojava, brez pravic, eh, pogosto so to tudi najbolj ranljivi deli naše družbe, to je slabo za naše gospodarstvo, saj to škodi eh, delovnemu trgu in eh, to tudi škodi mm, javnim blagajnam v naših državah. Zato platformo se bomo borili ne samo proti delu na črnem, ampak tudi proti napačno prijavljenemu delu. Vse države članice bodo pri tem sodelovali in tudi socialni partnerji bodo imeli pomembno vlogo pri tem sodelovanju. To je pozitiven korak naprej, ampak to je samo en korak in veliko dela nas še čaka. Potrebujemo um, bolj učinkovite ukrepe s katerimi se bomo lahko borili proti temu madežu, uh, našega gospodarstva in pa naše družbe. Hvala. Siva ekonomija predstavlja približno 2000 milijard evrov na leto v Evropi in gre za kršitev pravic delavcev, gre za znižanje prihodkov državnih blagajn in za nelojalno konkurenco med podjetji. MSP-ji, ki predstavljajo 90 odstotkov vseh podjetij v Evropi, so prva žrtev. In platforma, ki jo danes ustanavljamo, je prvi korak boja proti neprijavljenemu delu, kajti končno postavlja vse države članice okrog omizja. To bo omogočilo tudi poglobljeno sodelovanje med upravami držav članic in prav tako bo to preprečevalo zatekanje se k lažnemu, lažnim samozaposlitvam. Prav tako bomo na ta način lahko omejili pravno nedorečenost. Dejstvo pa je, da ta platforma ne sme ostati zgolj eh, prazna lupina, temveč mora omogočati resnično krepitev nadzora in eh, tudi sankcij. Nekega dne se bo verjetno potrebno osredotočiti tudi na goljufije vezane na napotene delavce, ampak preprosta platforma ne bo rešila vsega. Države se morajo lotiti tudi resnične politike proti nekaznovanosti, ko gre za davčne izogibanje davkom in eh, pomembno je, da se omogoči vrnitev delavcev v zakonito zaposlitev gospod simon minuta in pol. Um, naj sprva povem da je res nenavadno da ta razprava poteka po tem ko so se pogajanja eh, vlekla tako dolgo in ko jih je uh, uspešno v trialogu rešil gospod Pirinski. Ne vem, zakaj poteka ta razprava uh, šele sedaj. Kot drugo, nis odzval bi se na kolegom iz UKIP-a, ki jih pravzaprav ni tukaj v razpravi kot ponavadi, ne tistim, ki so govorili pravim, to, ampak uh, tistim, ki so tukaj samo zganjali malo teater in potem odšli. Te raz, ukrepov ne smemo vključiti zaradi nekonkurenčnosti, ampak v bistvu ne razumejo, kaj je to konkurenčnost in kaj je to gospodarstvo in ekonomika. Ehm, potrebujete eh, na trgu dela eh, regulacijo za to, da bodo pravila za vse enaka in potrebujemo mm, konkurenčnost tudi za mala in srednja podjetja uh, in gre za velika podjetja, ki ne plačujejo davkov in socialnih prispevkov. Če tega ne razumete, potem pač ne razumete ničesar. Gospod Šulce, eh, eno minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, danes smo oslišali že veliko utemelitev, zakaj je boj proti delu na črno tako pomembno, za države članice pa tudi za delo jemalce. Um, po eni strani imamo tukaj visoko zadolženost državnih blagajn v nekaterih državah. Če si ogledamo številke, so te zastrašujoče. Grčija 24,5 um, odstotka, Italija 21 uh, odstotkov, tudi Nemčija ima veliko za nadoknaditi 13 odstotkov um, izgube BDP-ja zaradi dela na črno. Potem imamo tudi Avstrijo z manj kot 10 odstotkov uh, in še nekatere dobre zglede. Uh, dobro je, da imamo sedaj to zavezujočo platformo z uh, strokovnjaki in predstavniki držav članic, socialnih partnerjev. Tukaj je pomembna izmenjava najboljših praks. Um, najprej je treba preveriti ukrepe ki so bili učinkoviti na nacionalni ravni, potem pa bodo pristojne oblasti izmenjevali izkušnje o tem. Harmonizirati je treba ukrepe za boj proti delu na črno. Um, pravilno se mi zdi tudi, da države članice izmenjujejo informacije o tem. To je sedaj uh, v ospredju, ne pa sprejemanje zavezujočih pravil strani te platforme. Zato se mi zdi dobra rešitev in zato jo podpiram. Hvala lepa, gospod Šogor, minuto in pol. Hvala. Kljub eh, velikim fiskalnim um, posledicam in um, konkurenčnosti nismo temu problemu posvetili dovolj pozornosti na evropski ravni. Ni pravih eh, razlag eh, posledic dela na črno. Eh, večina ljudi predvideva, da bo delo na črno zmanjšalo davke in dejansko tukaj ni posledično vzročne povezave. Številke kažejo, da v nekaterih državah članicah so bolj uspešni eh, pri preprečevanju dela na črno kot v drugih. In v nekaterih eh, državah eh, je odstotek dela na črno bistveno nižji kot v drugih obstajajo prakse v različnih državah članicah in različnih panogah. Eh, če želimo jih izboljšati, eh, potem bomo eh, dosegli večjo vzdržnost javnih financ in preprečili izkoriščevanje milijonov eh, delavcev, ki nimajo varnosti na delu in drugih ugodnosti, ki jih eh, uživajo drugi. Na ta način bomo spet vzpostavili zaupanje v delovanje skupnega trga, kar je zelo potrebno. Najlepše hvala, gospod eh, Vande Kandelare, za minuto in pol. spoštovana komisarka dame in gospodje nelojalna konkurenca eh, izpodkopava zaupanje v evropski projekt in eh, potrebujemo pomemben korak eh, za preprečevanje dela na črno in drugih nelegalnih oblik. Eh, zaposlovanja. Eh, vendar pa se goljufije ne ustavijo na državnih mejah in zaradi tega ima Evropska unija tukaj odgovornost, odgovornost za eh, na črno zaposlene delavce, ki so istočasno eh, tudi najbolj ranljivi, eh, vključno z ženskami in migranti. Eh, države članice po drugi strani pa ne dobijo denarja, do katerega so upravičene. Gre za en glavnih dosežkov delovanja notranjega trga. Vsi morajo biti vključeni v ta boj in to je nujno, če naj bi zagotovili sodelovanje, ga okrepili krepili. Vzpostaviti moramo kontrole in inšpekcije na eh, mejah eh, držav članic in delovanje eh, sistema ISIS je tudi treba pregledati zato sem prepričan, da bo ta platforma prispevala eh, tudi k eh, novemu svežnju za eh, trg dela, ki ga pripravlja komisija. Sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost prva, gospod Hetman, za eno minuto. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospod predsedujoča, dame in gospodje. Vprašanje neregistriranega nepravilnega dela in pa tudi eh, lažne samozaposlitve zadeva vse države članice. In eh, ravno v njihovi pristojnosti je boj eh, proti tovrstnim oblikam zaposlitve. In pripričan sem, da je ukrepanje na ravni Evropske unije prav tako pomembno in lahko omogoči dobre učinke. Neregistrirano delo ima negativen vpliv na proračune in eh, uprave držav članic. Ne smemo pozabiti, da gre tu predvsem za družbeni pojav, ki ima negativne posledice za eh, poklicno, družbeno in družinsko življenje številnih milijonov naših državljanov kompleksna narava neregistriranega dela pomeni, da je rešitev možna le s sodelovanjem partnerjev na vseh ravneh. Menim, da so obveznosti te platforme pravilno opredeljene, ta ima prave naloge ob hkratnem spoštovanju načela subsidijarnosti. Prav tako me veseli, da so bili vključeni tudi socialni partnerji in uh, prepričan sem, da bo ta platforma kraj resničnega sodelovanja vseh partner, partnerjev in da bo prispevala k pripravi strategij na področju dejanskega izvajanja zakonodaje. Hvala, gospa Grapini. Mulčujem za ona prešedinca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka cenim pripravo tega poročila in razumem, zakaj je ta platforma potrebna. Eh, poročilo je sicer v zamudi, ampak končno je tukaj. Eh, poročevalec in poročevalci v senci so opravili dobro delo, ne bom naštevala um, katastrofalne učinke sive ekonomije na notranji trg, um, na same delavce, uh, srednja in mala podjetja in seveda proračunske posledice. Po mojem pa je treba tudi uh, spremljati izvajanje uh, tega, uh, delovanje te platforme. Eh, to pomeni eh, poročanje ne vsakih štiri leta, ampak bolj pogosto. In eh, za razliko od kolegov z desnice, mislim, da bi brez sodelovanja lahko bili enako uspešni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 skupni trg uh, je. Se, pri tem je potrebno postavljanje skupnih standardov v skladu z evropskimi načeli, kot je naprimer pravičnost. E, tukaj ne gre le za vprašanje držav članic, ampak celotne Evropske unije. Nažalost, obseg dela na črno raste, tako je tudi v, na češkem, kjer predstavlja. E, črn, delo na črno 19 odstotkov vse zaposlitve. To je obžalovanja vredno in pripričana sem, da uh, bomo. Uh, sodelovali v tej eh, skupni platformi, ki se pripravlja. Tukaj gre za dober forum, kjer se lahko izmenjujejo najboljše izkušnje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 trga dela, to je posledica tudi visokih stopenj brezposobnosti in tudi pritiskov delodajalcev. To vse pa pomeni velike izgube prispevkov iz eh, socialnih blagajn. V Grčiji to jasno vidimo, tu prihaja tudi do številnih goljufi in eh, vse to onemogoča dobro delovanje države. Ampak država, če eh, ta želi, da se uspešno lahko loti tega pojava, vendarle mora ukrepati. In ta platforma je zato dober predlog, ampak eh, ključno je, da ukrepamo na nacionalni ravni, če se želimo uspešno boriti proti neprijavljenemu delu. Hvala, gospod eh, Silikotis. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Neprijavljeno delo, delo na črno je resen problem za celotno Evropsko unijo, ampak eh, ne smemo mešati neprijavljenega dela z davčnimi utajami. Razno razni memorandumi, programi vrčevanja. Vse to ustvarja kontekst, v katerem podjetja izkoriščajo delavce in eh, države članice pogosto zatiskajo oči pred tem pojavem. No, ta pobuda, ta platforma je zato lahko koristna, ne more pa seveda nadomestiti ukrepanja na nacionalni ravni. Ampak, če se želimo resnično boriti proti socialnemu dumpingu, potem moramo začeti z sprejemanjem zakonodaje, ki bo resnično ščitila delavce. Ne pa, da se vse čas odpoveduje kolektivne pogodbe. Čas je tudi, da se prekinejo programi varčevanja in memorandumi, ki obsojo delavce na revščino in na prekerne oblike dela. And, um, get... Tukaj pa se bomo ustavili in dali bomo uh, besedo gospe komisarki Tajsnovi za povzetek. Ja, mogoče me lahko popravite ampak mislim da je postopek tak da ko je catch the eye uh, potem uh, se je jih je preveč prijavljenih, se to porazdeli med skupine. Mislim, da od naše skupine niste eh, dali besedo nikomu. Kot veste, je to diskrecijska pravica predsedujočega in odvisno tudi od porabljenega eh, časa. Vse eh, modre kartone danes smo sprejeli in smo časovno omejeni. Zaradi tega mi ni treba razdeliti besede med vse politične stranke v um, dvorani v postopku uh, Catch the Eye. Naprimer, iz vaše skupine uh, ste uh, večkrat uh, upošteni vključili eh, modri karton. Eh, torej, dajem besedo komisarki Tajsanovi. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, danes eh, ste se odločili, da boste okrepili uh, delo in boj proti uh, delu na črnem. Eh, in kmalo sledi eh, razprava o izogibanju davkom. Te dve zadevi se med sabo povezujeta in jasno kažeta, da Evropa je skupnost, ki temelji na vrednotah, med katerimi je tudi socialna pravičnost. V, pri obeh eh, dosjejih se bomo zauzemali za boj proti delu na črnom in za vzpostavitev enakih pogojev za vsa podjetja, tudi mala in srednje velika, tako da bodo vsi plačali to, kar morajo v e, smislu davkov in socialnih prispevkov. Na ta način e, bomo vzpostavili e, kakovostne delovne pogoje za vse in to je dobro za celotno družbo. Z to platformo bodo eh, vsi eh, vključeni in tudi socialni partnerji, ki veliko bolje vejo od nas, eh, lahko povedali to, kar je najvažnejše. Platforma bo struktura, ki ne bo obvezna in ne bo prisila, ko gre za ukrepanje učinkovitost te platforme ne bo nadomestila delovnih inšpektorjev v državah članicah. Naloge držav članic ostajajo enake, dodali jim bomo vrednost, eh, inšpekcije bodo bolj učinkovite, bolj uspešne in države članice bodo lahko se zgledovale po eh, dobrih praksah iz drugih držav članic. To je zmaga za vse. V imenu komisije lahko Ko rečem, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da podpremo to platformo, ki jo načrtujemo in uh, redno bomo poročali uh, parlamentu o eh, stanju zadev. Eh, mobilnost eh, pa ni del tega svežnja, ampak glede mobilnostega svežnja, nekateri ste spraševali, lahko rečem, da bomo postavili evropski politični okvir, ki bo omogočal njegovo sprejetje. Ta, tukaj tudi potrebujemo enaka pravila za vse in socialno pravičnost in uh, to se povezijo povezuje z pretokom, eh, prostim pretokom delavcem na skupnem trgu. Eh, vsem se zahvaljujem, ki ste sodelovali v trialogu, kjer smo se pogajali in tudi sama sem zadovoljna z tem rezultatom. Gospa komisarka in sedaj povzetek razprave pred sam poročevalec, gospod Pirinski. Izvolite. Eh, gospa komisarka, kolegice in kolegi, prepričan sem, da je današnja razprava eh, prispevala eh, k zelo pomembnemu namenu. Kot je rekla gospa komisarka v uvodnem prispevku danes zjutraj, gre za izredno kompleksnost eh, tega eh, težkega problema in jasno obstaja potreba, da eh, definiramo in izredno opredelimo posledice ter potrebne ukrepe. Naj izpostavim to, kar se mi zdi, da je bil skupni zaključek različne neposredne učinke dela na črno na um, pošteno konkurenco uh, lahko na koncu povzamemo kot nevarnost za uh, celotno družbo posameznih držav, članic pa tudi Evropske unije kot celote. Uh, včeraj je uh, predsednik ECB Dragi rekel uvodoma, da se v EU eh, srečujemo z vedno večjim nespoštovanjem pravil socialne in eh, teritorijalne kohezije. In ni eh, na ključje, da je svoj govor začel ravno s tem. Za investicije, za fiskalno odgovornost, za nova delovna mesta, za vse to, kar se zauzemamo. Če osnovna tkanje Eh, družbe se izgubi in uniči, potem vse to ne bo možno. Eh, gospa eh, komisarka, po mojem mnenju, kolikor tudi razumem od drugih, eh, je ta platforma nekaj, kar prinaša sprejemljivo ravnotežje med državami, članicami in potrebo po vključevanju Evropske unije, tako da se problematika lahko boljše rešuje. Vidim, da mi je čas potekel, naj samo še še dodam, da upam, da bo ta evropska platforma zaživela še pred poletjem. Eh, hvala za vso podporo komisarke Tyson in še enkrat v tej razpravi se je jasno pokazalo, da moramo eh, vedno znova eh, obravnavati to tematiko. Potrebujemo veliko več izmenjav izkušenj in dejanskih ukrepov. Najlepše hvala, s tem zaključujem.